Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich Lepo pozdravljeni, kolegi in kolegice. Dobrodošli na drugem zaslišanju kandidata za komisarja za kmetijstvo, gospod Vočehovski. Hvala lepa, da ste sprejeli naše vabilo na to zaslišanje. Prvi oktober so zasedali koordinatorji, ampak niso prišli do dvotretinske večine, ki je bila nujna za potrditev. Zato smo se odločili še za drug krok pisnih vprašanj. Člani eh, odborov niso bili v celoti zadovoljni s pismi odgovori, no vsaj velika večina ne. In koordinatorji so potem zaprosili, da bi še enkrat ponovili zaslišanje. Pa še na nekaj bi vas rad spomnil. Evropski poslanci delujo glede na osebno neodvisnost in pa osebne zaveze naj vas nakratko spomnim na pravila razprave, gotovo se še spomnite od prejšnjega tedna. No, najprej bomo prosili kandidata, da predstavi svoj vodni nagovor, največ do 10 minut. Potem ob koncu eh, gospod kandidat boste dobili še dodatnih 5 minut za zaključni nagovor. Potem ima tukaj 13 eh, eh, vprašanj in vsak bo dobil po 5 minut. Torej najprej minuta za vprašanje, potem pa še 2 minuti za odgovor in potem še nadaljno vprašanje minuta in potem odgovor minuta. Skupaj 5 minut. V prvem krogu imamo 7 vprašanj predstavnikov sedmih skupin, potem pa še 6 dodatnih vprašanj v drugem krogu. Trmačenje je na voljo v 23 jezikih. Skratka, vsi lahko govorite in poslušate svoje jezike. Vse govorca prosim, da niste prehitri, tolmači morajo največ posredovati vaše sporočilo naprej. Pa še nekaj. Celotna razprava bo tudi eh, na spletu, na spletni strani Evropskega parlamenta. Najprej gospod Vačahovski, deset minut na predstavitev kot uvod, prosim. Mr. Eh, president, honorable eh, members of the European... Hvala lepa, gospod predsednik, gospod in gospodje, poslanke in poslanci, hvala lepa za to priložnost, da bolj jasno predstavim svoj pristop, eh, ki jo bom obral kot predstavitev potencijalni kandidat za komisarja za kmetijstvo. Naj predstavim, kako ne bo evropsko kmetijstvo bolj konkurenčno, inovativno, zeleno in kako poskrbeti za to, da bo SKP bolj poštena in učinkovita. Sedaj pa bom prišel na poščino. rolnictwo europejskie musi być konkurencyjne. Evropsko kmetijstvo mora biti konkurenčno. Kmetje so podjetniki in treba jih podpreti pri njihovih konkurenčnih zmogljivostih in pri tem, da imajo konkurenčno prednost. Tako da za 500 milijonov državljanov zagotovimo zanesljivo skrbo s hrano vsak dan in tudi, da je ta hrana čim bolj visoke kakovosti. In to seveda zahteva tudi sredstva in vire. Vedno se bom zauzemal za ustrezen proračun za kmetijstvo in za razvoj podeželja, tako da ustvarimo čim več delovnih mest in pa da lahko kmetija dostojno živijo. SKP je treba racionalizirati in ustrezno uskladiti. Zato bom predlagal to, da čim bolj zmanjšamo birokracijo, kajti ta pomeni breme za kmete. Kmetje želijo delati na svojih zemliščih, skrbeti za svoje črede in ne želijo izpolnjevati preveč obrazcev. Gospe in gospodje, moramo okrepiti položaj evropskega kmetijstva na globalnih trgih ostali tudi stališči gospe von der Leyen, bom v pogovorjih z našimi trgovinskimi partnerji promoviral standarde Unije na področju varstva okolja, podnebja, dobrega počutja živali, gre torej za standarde, ki so na najvišji ravni v svetu. Po drugi strani pa bom prav tako zagotavljal in poskrbel za to, da bo ta iste standarde izpolnjevala tudi hrana, ki se uvaža v Evropo. Torej, ta iste zahteve, kar zadeva uvoznike in kar zadeva naše kmete in proizvajalce. Prav tako želim nadalje razvijati geografske označbe, ki dobro služijo razvijanju in ohranjanju lokalne kmetijske kulture v Evropi. To je še posebej pomembno na vzhodu in v osrednji Evropi, kjer je v tem trenutku to vrstnih označb premalo. Spoštovane dame in gospodje, imamo ambiciozne cilje pred seboj tudi na področju okolja in podnebja. Kmetje si bodo prizadevali za doseganje evropskih ciljev na področju zniževanja emisij toplogrednih plinov, ohranjanja biotske raznovrznosti in znižanja stopnje onesnaževanja. Kmetje že svojo dejavnostjo ohranjajo okolje in eh, izpolnjujejo številne podnebne cilje. Pogosto so prav tako prve žrtve podnebnih sprememb, ko naravne katastrofe uničujejo njihove posevke. Kmete bom podpiral in jih ščitil, da ne bomo delovali na podlagi prepovedi in eh, zapovedi, ampak s podbudami. Tone, tu je potrebno zagotoviti predvsem finančne spodbude, ki naj bodo ključno orodje za doseganje ciljev na področju okolja in podnebja. Ti ukrepi morajo biti prostovoljni. Gre torej za prostovoljne ukrepe v okviru ekoloških programov in prostovoljni ukrepi v drugem stebru, torej okoljsko-kmetijskem programu. Prav tako nameravam podpirati biološko kmetijstvo, ekološko kmetijstvo, ki lahko v veliki meri prispeva k ohranjanju okolja in podnebja. Predstavil bom akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetovanja v Evropski uniji. Skupna kmetijska politika mora biti pravična. Kmetijstvo v državah EU je zelo raznoliko. Inštrumenti, ki se uporabljajo v kmetijski politiki, morajo zato te razlike upoštevati. Potrebujemo fleksibilen pristop do inštrumentov, ki jih imamo na voljo. Po drugi strani pa skupna kmetijska politika mora ostati skupna. In tu se strinjam z vašimi pomisleki, ki ste jih eh, izrazili v številnih vaših izjavah, tudi v okviru naših poprejšnjih razprav potrebujemo torej skupno kmetijsko politiko, ki temelji na skupnih ciljih, ki temelji na skupnih načinih intervencije na eh, trgih in ki temelji na skupnih kazalnikih. To eh, mislim, da je področje, ki je najbolj kontroverzno v celotni reformi in moram reči, da sem popolnoma pripravljen na razpravo skupaj z Evropskim parlamentom, da na ta način ohranimo ravno to skupno naravo kmetijske politike, ki jo sedaj reformiramo. Prav tako menim, da je potreben fleksibilen pristop, potrebno je poiskati pravo mejo med eh, in državnimi intervencijami in jasnimi pravili na evropski ravni. Pravičnost skupne kmetijske politike zadeva tudi konvergenco, tako zunanjo kot notranjo smo na dobri poti v smeri izenačenja plačil kmetom. In eh, storil bom vse za to, da se bo to zgodilo čim prej. Neenakost doklad oziroma plačil je ključen problem kmetov, predvsem v srednji in vzhodnji Evropi. Spoštovane dame in gospodje, naš problem je tudi koncentracija zemlišč. To je tema držav članic. Eh, lastništvo zemlišče v pristojnosti držav članic. Ampak menim, da moramo braniti kmete pred eh, takšnimi prevzemi zemlišč zelo zanimive elemente najdemo v priporočilu Evropskega parlamenta iz 2017 in eh, priporočila v tem dokumentu bom vsega, kar skušal uveljaviti, ko gre za spremljanje situacije in izmenjavo najboljših praks na podlagi izkušenj tistih držav, ki jim je to uspelo uspešno preprečiti. Spoštovane dame in gospodje, v evropskem kmetijstvu je prostora za različne vrste kmetijskih gospodarstv. Velika, srednje velika in eh, mala kmetijska gospodarstva lahko sobivajo. Na tem temelji evropski model kmetijstva. Večja, močnejša kmetijska gospodarstva nam zagotavljajo zanesljivo skrbo s hrano. Manjša igrajo izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju prebivalstva na podeželju in pri ohranjanju evropskega evropske pokrajine. To je namreč ključna vrednota evropskega kmetijstva in to je vrednota, ki jo velja v Evropi ohraniti. Najlepša hvala, vsega, kar sem pripravljen na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospod Vojčehovski, za vaše uvodne besede. Hvala tudi, da ste se zelo natančno držali predvidnega časa. Sedaj prehajamo na predstavnike političnih skupin. Kot prvi Herbert Hoffman v imenu ELS. Hvala lepa. Pozdravljeni, spoštovani kandidat za komisarja. Iz pisnih odgovorov, ki smo jih prejeli od vas, omenjate tudi reformne predloge, ki jih je komisija predložila v zadnjem letu in s temi se strinjate, prav tako pa pravilno pravite, da želite sem vključiti tudi svoja stališča. In zdaj imam tu vprašanje, kako nameravate to storiti v naslednjih tednih in mesecih. Ali želite, da mi tu v parlamentu nadaljujemo s svojim delom in izglasujemo stališče parlamenta, da potem v trialogu lahko predstavite svoja stališča ali pa želite še pred glasovanjem v parlamentu še enkrat predstaviti predloge komisije in kako nameravate vse to skupaj povedati tudi z tako imenovanim zelenim dogovorom Green Deal. Gospod Počehovski, dve minuti. Najlepša hvala. Takole bom povedal. gledam v smer gospoda Čološa, nekdanjega komisarja, ki je sooblikoval reformo SKP od samega začetka, ko je postal komisar, je imel ta luksus, da je lahko predlagal vse rešitve od samih osnov naprej. Jaz, če me boste potrdili, bom komisar v situaciji, ko imamo pred seboj že zaključeno reformo, mandat, ki mi ga je podelila komisarka von der Leyen, zadeva dokončno izpogajanje te reforme v okviru nadaljnega parlamentarnega postopka. Poznam vse vaše predloge, poznam tudi predlog gospoda Dorfmana, ki vključuje pregled stališč parlamenta glede vseh ključnih vprašanj, poznam tudi stališče komisije iz aprila 2019. No, danes še nimamo dokončnega stališča tega sklica parlamenta. E, to sedaj pričakujem, čeprav verjetno vemo, katere bodo ključna kontroverzna vprašanja. Ena je ravno ta skupnost, skupna kmetijske politike. Tako da, dame in gospodje, sem pripravljen na sklepanje kompromisov, na nadaljne pogovore v okviru parlamentarnega dela. Moj mandat v tem trenutku ne predvideva sprememb, ki bi jih lahko vnašal na lastno pobudo. Sem pa vsekakor odprt za to, da dobre predloge, ki so dobri za SKP, sprejmemo. Ne pozabimo, da je tu konec koncev v tej razpravi še ena stran, to je svet. In mislim, da bomo skupaj to kmetijsko politiko uspeli popraviti in sam sem pripravljen sprejeti številne predloge, ki ste jih vi vključili v svoj predlog, kakor tudi v predlogu komisije in verjetno se bo eh, levi delež teh predlogov usklajeval v okviru triloga. Gospod Dorfman, dopolnilno vprašanje. Ja, morda na kratko še eno vprašanje glede prihodnega obdobja. Jasno je, da bo ta reforma težko začela veljati s 1. januarjem 2021. Kaj menite, kako to prehodno obdobje lahko oblikujemo in kako dolgo bo to obdobje, preden bomo dejansko imeli novo kmetijsko politiko. Gospod Počehovski. Spoštovani poslanec, komisija v tem trenutku zaključuje z delom na prehodni uredbi. Vsaj v prvem letu je potrebno nadaljevati z dosadanjo SKP, to je tisti minimalni čas, iz eh, dela v komisiji vem, da se intenzivno dela tudi že na strateških načrtih za izvedbo nove SKP. Komisija že sodeluje z državami članicami pri pripravi strateških načrtov. Tako da skladno s predlogom zdaj eh, odhodujoče komisije, ki to še pripravlja, bo vsekakor prišel predlog za podaljšanje veljavnosti sedanje SKP za leto dni. Jaz upam, da bo to dovolj. To ni nič novega, tudi pri preteklih reformah smo imeli to vrstno prehodno obdobje. Hvala lepa, gospod De Castro. Do komisarju. Il commissario è, è... Eh, Dobrodošli, gospod kandidat za komisarja. Torej, kmetijski sektor v Evropski uniji je eh, napaden. Po tem, ko se je ameriška administracija odločila, da bo 7,5 milijard dolarjev eh, naložila kot davek na izvoz iz Evropske unije, potem eh, glede na koncesije, ki so jih nekateri države članice dale upravljanju lahko vidimo, da bodo ti davki pomenili hud udarec. In glede na to, kaj ste povedali na prejšnjem zasliženju, me zanima, predvsem za preživetje evropskih kmetij, kakšno strategijo nameravate uvesti, Kot odgovor na to krizo na trgu, ki bo močno udarila evropski kmetijsko-živilski sektor, torej kateri ukrepi se strani um, STO uh, eh, bodo ukrepi, ki jih imate namen izvajati. In še zlasti, kakšne vrste finančne pomoči, če ne bomo prišli do diplomatskega dogovora, katerega si sicer jasno vsi želimo. Dziękuję bardzo. E, Pan... Najlepša hvala, spoštovani gospod poslanec. Ja, seveda poznam to situacijo. Gre za dramatične odločitve, ki presenečajo kmete in ni prvič v tej veliki svetovni politiki, da na kmete potem padajo posledice. kmeti so tu apsolutno nedolžne žrtve teh konfliktov, do katerih sploh ne bi smelo prihajati. Jaz pač čas eh, računam na to, da se bo politična, našla politična rešitev tega konflikta, ki, kot rečeno, ne zadeva kmetijstva, posledice pa padajo na pleče kmetov. Tako da upam, da bo to rešeno, če ne, pa mislim, da je potrebno takoj oceniti vse posledice teh odločitev ameriške vlade v evropskem kmetijstvu, torej oceniti vse te posledice in sprožiti tudi sistem pomoči. Možni so različni ukrepi v okviru tržnih intervencij in na srečo imamo tudi dobre izkušnje, kar zadeva Evropsko unijo. Prehodili smo, oziroma ponekod še vedno, doživljamo posledice ruskega embarga in tu je Evropska unija uspešno pomagala kmetom, ki so utrpeli škodo zaradi tega embarga. Podobne ukrepe bomo, če bo to nujno, če se ta konflikt ne bo razrešil, možno uveljaviti tudi v tem primeru. In kot komisar se bom boril za to, da čim več sredstev damo na voljo za to, da kmetom, ki jih je prizadela ta nerazumna odločitev, nadomestimo nastalo izgubo. Kolega Le Castro, dopolnilno vprašanje. Po krizi zaradi ruskega embarga ne moremo sprejeti tega, da bi naši kmetje še naprej plačevali ceno političnih odločitev drugih držav. In zato, ali ste pripravljeni dokazati, da je Evropska komisija res uh, stoji ob strani svojim državljanom in podjetjem in ak nameravate aktivirati tisto krizno rezervo, ki je temu namenjena, ter um, odobriti podporo v situaciji hudih kriz, ki uh, prizadevajo kmetijski sektor. Namreč ravno učinkovit odgovor na take nujne krizne situacije uh, Um, ravno zato se je naš odbor zauzemal za bistveno povečanje sredstev za to rezervo, ki trenutno znaša samo 400 milijonov evrov, kar ni dovolj. In mi smo se v odboru Euro, um, Agri zauzeli, da bi ta rezerva znašala vsaj um, do milijo, milijardo in pol. In zato me zanima, gospod kandidat, ali ste nameravate podpreti predlog um, Evropskega parlamenta za to, da bo ta rezerva res um, inštrument, s katerim bo možno učinkovito in hitro odgovoriti odgovoriti na take krize na trgu. Hvala. Gospod Vačahovski, ena minuta. Hvala lepa, gospod poslanec, za to vprašanje. Na kratko bom odgovoril, da odločno sem za to, da okrepimo možnosti pomoči kmetom v kriznih razmerah. To je v bistvu največji problem, ko gre za kmetijstvo nasploh. Namreč, da se pač upravlja ta dejavnost, ker naenkrat pride do neke nepredvidene situacije, za katero kmet sploh ni kriv in eh, bankrotira. In nekakšen občutek varnosti za kmete je ključna zadeva in po mojem mnenju je ta rezerva 400 milijonov, ki jo imamo v proračunu, nekaj, kar bo morda sedaj enostavneje uporabljati, ker bo prehajala iz leta v leto. Eh, bolje bi bilo celo, če bi se ta rezerva akumulirala. Podpiral bom vse rešitve, ki bodo učinkovito pomagali, pomagale kmetom pri tem, da prebrodijo krizne razmere. Kolegica Müller, spoštovani kandidat za komisarja, hvala lepa za jasno stališče glede skupne kmetijske politike. No, v Nemčiji zdaj doživljamo to, da nacionalna zakonodaja forsira strukturne spremembe. Kmetje želijo odgovorno živino rejo, želijo proizvajati kakovostno hrano, ampak eh, dejstvo je, da želijo kmečke družine varovati tudi biotsko raznovrstnost in eh, podnebje. Smo del rešitve in eh, s tem moramo tudi služiti svoj vsakdanji kruh. In meni se zdi pomembno, da se tu osredotočimo na mlade kmete. Veste, da imamo tu resen problem, evropsko kmetijstvo. V svoji strukturi kaže, da je le 6 odstotkov kmetov pod 35 letom starosti in ne zanima me, kako bi lahko prispevali k temu, da ohranjamo mlade kmete in celo povečujemo število mladih kmetov. Ali menite, da bomo tu potrebovali še več konkretnih ukrepov, katero sedanja SKP je seveda že ponudila sredstva v to smer, ki pa ne delujejo. Gospod Vojčehovski, dve minuti. Hvala lepa, gospa Miller, za to pomembno vprašanje. Res je. Vprašanje mladih kmetov je ključnega pomena, če gre za prihodnost eh, podeželja. Imamo velik problem z izseljevanjem, s pomankanjem naslednikov, prevzemnikov kmetij. Mm, to je nekaj, kar je razvidno tudi iz poročila, ki sem ga pripravljal na računskem sodišču. Pomankanje mladih kmetov je največja grožnja za prihodnost podeželja v Evropi. Razmere so zelo raznolike. V vaši državi in na polskem, iz katerega prihajam jaz, je situacija mm, relativno boljša, več je teh mladih kmetov, pa vendarle moramo biti previdni podpirati je potrebno te kmete, treba jim je spodbujati, da ostajajo na podeželju. Kar zadeva pomoč, imamo prvi stebr, dva odstotka imamo predvidena za povečanje plačil mladim kmetom, imamo drugi stebr, ker imamo inštrumente za zagon kmetijske dejavnosti. Vse to funkcionira, ampak tu učinke niso zadostne, kajti v zadnjih letih, to sem tudi povedal že na prejšnjem zaslišanju, imamo problem vsega, izginejočih eh, kmetij. Tudi mladih kmetov je manj, milijon manj, kot jih je bilo. Povprečna starost evropskega kmeta pa se je v zadnjih desetih letih povišala za dve leti. Največji problem mladih je dostop do zemlišč. Torej, to je problem, ki ga je treba rešiti. Kako olajšati mladim kmetom dostop do zemlišč, tudi s preprečevanjem prekomernih koncentracij zemlišč in eh, inovacije. O tem eh, nisem dovolj govoril vodoma. Namreč kmetijstvo potrebuje inovacije, kot so GPS-i v traktorjih, eh, inteligentne, pametne vasi, vse, vsi tovrstni ukrepi, ki mlade privabljajo, da imajo mladi občutek, da živijo v sodobni družbi tudi na podeželju in na ta način bomo tudi mlade kmete spodbudili k prevzemanju kmetij. Gospod Müller, dopolnilno vprašanje. Se strinjate z menoj, da so potrebna še dodatna prizadevanja v okviru prihodne SKP v smislu nekakšne socialne komponente? V mislih imam, Torej, ali se strinjate z menoj, da moramo razviti nove ukrepe v okviru nove SKP na področju sociale, da imamo tudi eh, seminarje o prenašanju lastništva nad kmetijami. Ali se vam ne zdi, da bi naši mladi kmetje potrebovali boljšo izobrazbo v vseh državah, kajti vidimo, da zelo raznolike standarde izobraževanja v Evropi. Torej za inovacije in tehnologijo te je treba znati uporabljati in to jaz razumem kot pomembno socialno komponento SKP. Gospod Vojčehovski, ena minuta. Ja, seveda, moramo poskrbeti za vse te ukrepe, ki ste jih omenili. Ta medgeneracijska ves je zelo pomembna. Jaz imam izkušnjo iz moje države, iz Polske, kjer smo imeli sistem, ki je dobro funkcioniral, sistem strukturnih rent, ki je spodbujal starejše kmete, torej starše, k prenašanju kmetij na svoje otroke, na, na, na naslednike in to je bilo pozitivno. Eh, tudi izobraževalni programi so pomembni, izmenjava izkušenj, to je pomemben inštrument. In eh, strinjam se, da lahko tu storimo še marsikaj več. Pomembno je pa tudi to, kar je dejal gospod De Castro, ta občutek varnosti v kriznih razmerah. Torej, storiti moramo vse za to, da bo poklic kmeta manj nevaren, kajti številni se ne odločajo za prevzemanje kmetij, ker je tveganje preveliko. Vse lahko storiš najbolje, po, najboljšem, po svojih najboljših močeh in z najboljšim znanjem, potem pa se vse izgubi. Torej, občutek varnosti je pomemben, da mlade spodbujamo k temu, da ostajajo na podeželju. Hvala. Hvala lepa, gospod Hojzling. Ja, hvala lepa, gospod komisar. Najprej hvala lepa za vaše odgovore. Zdaj ste bistveno konkretnejši kot v prvem krogu. Torej, pozitivno je to, da želite akcijski načrt za ekološko kmetovanje, enotni standardi za varstvo živali, pa tako se želite boriti za to, da bo zunanja kohezija oziroma konvergenca bolj hitro stekla. Govora je bilo tudi o zgornjih majah, Hrvaško. Zanima me, ali boste pri temi zgornjih meja, torej manj denarja za velikega gospodarstva, več za majhna gospodarstva, ali boste tu neomajni. Potem podnebni ukrepi. Mi menimo, da bodo države članice manj dosledne, kot bi si vi to želeli. Kako boste prispeli k temu, da bo to zavezujoče, da bodo države članice manj dosledne, dejansko se držale teh načrtov in da bo parlament vključen v nadzor. Kajti nas skrbi, da bo to privedlo do renacionalizacije teh ukrepov, kako želite to spremeniti ali boste okrepili eh, parlament na tem področju. In kar zdaj je Merkosur, kdo je proti Merkosurju, potem eh, mora spodbujati pridelavo beljakovinskih eh, polščin oziroma stročnic v Evropi. Kaj boste vi storili v Evropi? tej smeri v prihodnosti. Gospod Vačehovski, dve minuti. Hvala lepa. Kar zadeva mala kmetijska gospodarstva, mislim, da je bilo o tem že veliko govora. Sam zelo podpiram ohranjanje teh malih kmetij, čeprav to ni nek favoritizem. Eh, kdo me vpraša, zakaj je dajem prednost malim gospodarstvom. Ne, mala kmetijska gospodarstva so preprosto šipkejša in eh, bolj eh, ogrožena v smislu izginotja. Zato se bom prizadeval, da v strateških načrtih, ki jih pripravljajo države članice, te inštrumente zaščite malih kmetijskih gospodarstv ohranimo, da ta gospodarstva ne bodo izginila, da ne bodo da ne bo v Evropi tako, da ko se voziš po podeželju, ne veš, ali se voziš po ZDA ali Kanadi ali pa po Evropi. Tako da ja, mislim, da je to vsekakor potrebno ohraniti ta model, ki temelji na različnih velikostih kmetijskih gospodarstv. Kar zadeva beljakovine. Tu vidim ogromno manevrskega prostora. Mi smo veliko voznik soje iz ZDA oziroma iz eh, Amerik, ameriškega kontinenta več kot 60 milijonov ton letno in eh, velik del tega uvoza bi lahko nadomestili z domačo pridelavo beljakovinskih polščin in tu imamo pomembne programe. Dobro počute živali, proizvodnja v zaprtih eh, ciklih, uporaba lastnih, lastne visoko beljakovinske krme. To so programe, ki jih lahko učinkovito financiramo tudi iz sredstev drugega stebra. In na, eh, na ta način bi mislim, da lahko uh, izboljšali našo skrb za prst, za tla, zmanjšali tudi trajanje transportov, prispevali bi k dobremu počutu živali in eh, tudi k trajnostnemu poslovanju manjšega gospodarstva. Sam vidim eh, veliko prednosti pri tem in vsekakor si bom prizadeval za to, da bo to našlo svojo pot v strateške načrte. Gospod Hojslin, dopolnilno vprašanje. Ja, še enkrat vprašanje povezovanja z ukrepi za varstvo podnebja. Ali boste poskrbeli za to, da bo to enotno, da se ne bo preveč renacionalizirano, kar pa zadeva finance. Če ste za to, da okrepite razne ukrepe v drugem stebru, potem se morate kot komisar zavzeti za to, da ta drugi stebr finančno ne bo za 30 odstotkov ošibljen. Torej, eh, kako se boste dozvedeli za to, da bo v drugem stebru na voljo več sredstev, kot je trenutno predvideno? Gospod Kočehovski, je ja, vprašanje glede proračuna eh, drugega stebra, tudi prvega stebra, vse to me postavlja v težaven položaj, kajti jaz bi si močno želel, da bi imeli še večji proračun za kmetijstvo. Bi bil zelo srečen, če bi ostal proračun takšen, kot eh, je v tem trenutku. Zelo bi bil srečen, če bi bil ta preračun celo večji, kajti potrebe so velikanske in eh, na ta način bi evropski kmeti lahko racionalneje porabili ta sredstva, ampak moramo biti realni. Danes je pred nami proračun, ski predlog, kakršen je. Tu v tej dvorani sem že govoril o tem, da je potrebno pripraviti proračun. argumente za močnejši proračun. Vse, kar bom zagovarjal, večji proračun, odgovornejši proračun, vse bom storil za to, da bo ta proračun lahko odgovarjal prečakovanjem evropskih kmetov. Kar pa zadeva, o, mi je že zmanjkalo časa za, za odgovor, se upravičujem. Hvala, gospod David.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 na to, da je sedaj več manevrskega prostora za um, uvoz v EU uh, iz držav kot uh, Ukrajina, Merkosur, Nova Zelandija, Avstralija, Vietnam, Združene države. Ali spremete takšno konkurenco pri uvozu, kajti včasih je ta konkurenca nepoštena in nepravična? To lahko na koncu pripelje v to, da eh, evropski kmete ne bodo mogli normalno živeti in prihranjevati evropskega prebivalstva. Ali se vam zdi zanesljivo skrba s hrano in samozadostnost eh, strateškega pomena? Gospod Vačevski, ja, hvala lepa gospodu Davidu za to vprašanje. Ja, Braniti je potrebno interese evropskih kmetov pri vseh trgovinskih sporazumih, moramo pa imeti istočasno v mislih, da potrebujemo mednarodno trgovino. Z številnih vidikov je to nujno, to je dobro za evropsko gospodarstvo, to je dobro tudi za številna kmetijska področja. EU je konec koncev tudi velik izvoznik hrane, imamo celo presežek pri trgovinski bilanci s hrano. Ampak pomembno je, da koristi enih ne pomenijo stroškov drugih, da ne bodo kmetje žrtve nekih drugih interesov. Na to ne moremo pristati, da se bo žrtvovalo evropske kmete na račun nekih drugih dogovorov ali pa da se celo pre, uspešno obrača kmete proti kmetem, kajti eni bodo pridobivali, drugi izgubili. Tako da kot komisar pristojen za kmetijstvo bom eh, vsekakor poskrbel za to, da preden se spremenijo trgovinski sporazumi, da ne prihaja do takšne škode za eh, kmete, da se carinske kvote za kmetijske proizvode, ki se uvažajo v Evropo, oblikujejo na ta način, da ne ogrožajo interesov evropskih pridelovalcev. Če pa že pride do tega, pa bom eh, storil vse za to, da se potem aktivira inštrumente za pomoč v kriznih razmerah, ki jih imamo in ki jih je gospod De Castro tudi upravično izpostavil v svojem vprašanju. In to so sredstva, ki jih je potrebno okrepiti, kajti na ta način bomo lahko lažje reagirali v takšnih razmerah. Gospod David, dopolnilno vprašanje. Zasadíte se o podstatně spravedlivější rozdělení? Hvala. Ali se boste borili za bolj eh, pošteno razdelitev kmetijskih subvencij? Treba vedeti, da obstajajo velike razlike med posamečnimi državami. Celo ena do šest eh, je ta količnik in razmerje. Pogoji po različnih državah eh, so zelo raznoliki, Ali mislite, da um, je prav, da se takšne razlike kar ignorira? Hvala. Gospod Vočehovski, ena minuta, hvala lepa. Ja, govoril sem že o mm, notranji in zunanji konvergenci, o tem, da je potrebno, če se le da najhitreje, izravnati plačila kmetom. Tu gre za problem razlik med državami, razlik med centrom in periferijo. In, uh, celo v eni sami državi imamo situacijo, kjer en kmet dobi desetkrat več kot drug. In ta notranja in zunanja konvergenca je nekaj, kar eh, je zdaj v fazi reševanja. Smo v obdobju odprave teh razlik, zmanjševanja teh razlik. Mislim pa, da bo potrebna bistveno bolj ambiciozna politika, bolj odločne odločitve, kajti gre za res boleč problem, ki deli kmete, ki vnaša razdor in to zelo škodi EU. Mislim, da se je pomembno potruditi, da pridemo do pravične porazdelitve. Kolega Kužmjok. Hvala lepa. Gospod komisar. Dotaknili se sicer tega problema, eh, v mislih imam eh, koncentracijo zemljišč v Evropski uniji. In naj spomnim na poročilo gospe Neuhl, ki je tudi tu v dvorani, ki ga je parlament sprejel z veliko večino glasov. Iz podatkov v tem poročilu izhaja, da je leta 2013 3 odstotke kmetijskih gospodarstv imelo v lasti 52 odstotkov kmetijskih površin. 75 odstotkov, pa le 11 odstotkov zemljišč. Tako da dejali ste, da je to v pristojnosti držav članic in res je, da je Poljska sprejela ukrepe, ki so učinkoviti. Ampak ali se vam ne zdi, da bi morali inštrumente SKP uporabljati za to, da se preprečuje nadaljna koncentracija zemljišč, da bo evropsko kmetijstvo predvsem temeljilo na družinskih kmetijah? Gospod Vočehovski. Hvala lepa, gospod Kožmjuk, za to vprašanje. Ja, poznam to poročilo gospe Neuhl, to je zelo zanimivo, zelo dramatično poročilo v svoji sporočilnosti, kajti koncentracija zemljišč je dejansko nekaj, kar je šlo kar daleč v Evropski uniji, malce predaleč in mislim, da je treba ukrepati proti tem pojavom. In kot ste dejali, tu ne moremo posegati v pristojnosti držav članic, kajti lasniška razmerja v skladu z PDEU urejajo države članice in ne moremo usiljevati državam članicam predpisov o tem, kdo lahko v kateri državi kupi zemljo in kdo ne, kdo je lahko kmet, kdo ne. Ampak imamo pravne rešitve, ki omejujejo možnosti kupovanja zemljišč in to je skladno z pravili, tudi skladno s pogodbo, pod pogojem, da so ti pogoji enaki za vse državljane EU nobena država ne more uveljavljati normativov, ki diskriminirajo proti državljanom drugih držav članic. Mislim torej, da bi bilo dobro opraviti dokončni pregled tovrstnih praks, preveriti tudi, kako je z izvajanjem najboljših praks. Omenjali ste polski primer, poznam ta zakon, vem, da ta dokaj učinkovito preprečuje prekomerno koncentracijo zemljišč. To lahko služi kot eden od primerov, ampak podobne rešitve imajo tudi druge države. Mislim, da moramo natančno spremljati situacijo na področju koncentracije lasništva zemljišč in eh, ščititi kmete pred posledicami. Eden od inštrumentov je seveda omejevanje na vzgor. Torej, gre za predlog, ki ga imamo v SKP, gre za to, da se neposredna plačila za največja kmetijska gospodarstva mm, omeji na največ 100 tisoč. Ampak to je eno od kontroverznih vprašanj v okviru te reforme in eh, to je tudi predmet naše razprave. Gospod Kožmik, dopolnilno vprašanje. Ja, če nadaljujeva s to temo, ali po vašem mnenju natančna opredelitev pojma aktivnega kmeta ki je vezana tudi na neposredno pomoč SKP takšnim kmetom, morda lahko eden od načinov preprečevanja nadaljne koncentracije zemljišča EU. Ena minuta. Ja, hvala lepa. Se strinjam z vami, gospod poslanec, da je to eden ključnih inštrumentov, s pomočjo katerega bi lahko omejili to izkoriščanje SKP strani oseb oziroma podjetij, ki v bistvu niso kmetje, kajti SKP je namenjena pravim kmetom. Mi imamo določen okvir definicije aktivnega kmeta na evropski ravni, ostalo morajo opredeliti države članici, ampak vsekakor želim tu jasno napovedati svojo pripravljenost na to razpravo, če bodo predlogi parlamenta šli v to smer, moramo pa imeti tudi v mislih stališča sveta, kajti svet bo nedvomno mm, vršil določen odpor proti takšnim rešitvam. No, ampak teh 365 milijard evrov, ki jih imamo v evropskem proračunu, no, morda bomo v nadaljnih razpravah to številko lahko še povečali, ta sredstva morajo priti do resničnih pravih kmetov. gospod Flanagan. For, uh... Hvala, da ste ponovno prišli sem. Lepo, da ste govorili v svojem maternem jeziku. Um, torej, um, mislim, da je prav, da to uh, počnete. Um, to, mirci o tem veliko um, vemo, med okoljskimi aktivisti. Um, torej, bilo je veliko govora o tem, da bi vi postali um, komisar. Ampak, eh, gledajte, prihajate iz iste skupine kot britanski konzervativci in njihov voditelj je včeraj dejal, um, da um, tisti, ki se zazemajo za okolje, so nekaj zastarelega. Mislim, da to ni bil um, kompliment. Um, v prejšnjem eh, mandatu je bilo 30 odstotkov za ozelenitev, imeli smo tudi ekoscheme, potem odbor Agri um, želi 20 odstotkov ozelenitev, um, Envi pa 30 odstotkov. Ehm, torej imam enostavno vprašanje, kakšno je vaše stališče o tem, ehm, kaj bo mislil novi komisar in seveda je to pomembno vedeti potem tudi za trialoge, kajti veste, kakšno je naše stališče, ampak kakšno je pa vaše stališče. Hvala. Vačikovski, dve minuti. Gospod Vačikovski, ja. dve minuti. Hvala lepa. Kot veste, sem zelo zavezan temu, da SKP in eh, Evropsko kmetijstvo upravljamo v skladu z interesi kmetista. Kmetje bodo na določenem področju izvajali obvezne ukrepe v okviru pogojevanja, potem pa so tu prostovoljni ukrepe ukrepi v okviru drugega stebra. In eh, teh 20 odstotkov, o katerih govori odbor za kmetijstvo, je dobro izhodišče. Sam sem vsekakor pripravljen na sklepanje kompromisov v to smer, ampak preden se lotimo razprave o kompromisih, moramo pa sploh vedeti, kakšna vsa stališča so uh, sploh pred nami. To je tudi svet in uh, ne smemo pozabiti na njihova stališča. Če bom postal komisar, bom o tem vsekakor razpravljal z vsemi stranmi. 20 odstotkov je logičen predlog odbora za kmetijstvo in eh, sem naklonjen takšnemu predlogu, da je, ali je možno več, ali je potrebno več. Tu pa bo treba najprej slišati stališče vseh strani, predvsem tudi stališče sveta. Ste pa omenjali vprašanje dobrega počutja živali oziroma varstva živali. To so stvari, ki so mi zelo pri srcu. Naj pa jasno povem, da ne predvidevam nikakršnih pobud za to, da bi uvajali nove prepovedi, nove omejitve v kontekstu teh, ki jih imamo zdaj. Kajti EU ima že sedaj najviše standarde na področju varstva živali. Niso vsa dosega svojih pričakovanj, ampak vsega, kar sem za vse tiste standarde, ki bodo prispevali k temu, da bodo kmetje lahko prostovoljno izboljšali stanje varstva živali. Gospod Fenegan, da podeljeno vprašanje. Hvala, vem, zakaj je prostovoljno smiselno gledano politično, ampak to potem prostovoljno za nekatere, za druge pa ne. In potem bodo ljudje v težkih eh, območjih eh, tisti, ki bodo tukaj utrpeli posledice. To mora biti zavezujoče za naše kmete, če ne bo to problem. Ampak kakšne so vaše zamisli, ko gre za ekosheme? Kakšne ekosheme si želite? Kaj, ali bodo vključevala tudi um, plačila za sekvestracijo oglika in službe za to, kaj ti na Ilskem, pa kaj druge vidimo, da uh, kot po nekakšni magični for, formuli v bistvu potem um, zasadimo drevesa, um, ki sekvestrirajo manj oklika kot pa prej, ampak finančna pobuda pa je velika. Ali bomo imeli finančno spodbudo za um, sekvestracijo, torej zajemanje skladičnega oklika? Um, kaj naprimer se zgodi, ko se nekateri v bistvu um, premaknejo nekam drugam, zato ker tam dobijo več za sekvestracijo um, oglika. Torej, če se bodo te cene spremenile, potem se bodo ljudje še bolj um, pogosto premikali nekam drugam. Hvala lepa. Ja, mislim, da se tu pogovarjamo o zadevi, ki je ena najbolj spornih. Torej, ekoprogrami morajo potekati v skladu z lastnimi zamislimi držav članic. Mislim, da moramo konkretne ekoprograme nakazati na evropski ravni, se pravi, da imeti nekakšen seznam ukrepov, z katerega se potem lahko izbira. Sam sem zelo naklonjen temu drugemu eh, pristopu, torej, da se uveljavijo takšni ukrepi. Kar pa zadeva pomisleke glede delovanja ekoloških programov, tu gre za uporabe različnih eh, tehnik, uporaba šotišč, eh, potem tudi tako imenovane, eh, tako imenovane ekološki pasovi za biotsko raznovrstnost. potem tudi uporaba. Takšnih eh, travniških rastlin, ki so koristne za čebele in podobno. Ampak tu mislim, da je pomembno, da te zadeve niso same sebi na men. Hvala lepa, sedaj smo zaključili z nastopi v imenu političnih skupin, zdaj prehajamo na ostale govornike, najprej gospa Schmidt-Bauer. Hvala lepa, spoštovani kandidat za komisarja. Številne države članice so zelo navezane na drugi stebr in eh, si prizadevajo za cvetoče podeželje. O tem so govorili že ostali kolegi. Pomembno je tudi, okrepiti proračun na tem področju. Na zadnjem zaslišanju tudi danes ste omenili pomen malih in srednje velikih kmetij in eh, tu gre tudi za to, da se tem nudi vsa podpora. Ampak eh, dajte mi primer, omenili ste akcijski načrt, dajte mi otepljiv primer eh, za me in za kolegice in kolege. In ne pozabimo, ko govorimo o malih in srednje velikih kmetih, da gre tu tudi za ohranjanje kmetijstva v gorah in tudi v področjih s težnimi, težjimi pridelovanimi pogoji. To je ključnega pomena. Mesta so prav eksplodirala in uh, infrastruktura ne more slediti, kajti izseljevanje iz podeželja je preveliko. Kaj torej storiti? Gospod Vočehovski, dve minuti. Hvala lepa, spoštovana gospa poslanka Šmit, za to vprašanje. Ja, tudi mene skrbi, da je proračun za kmetijstvo zdaj predvidoma manjši, kot, eh, kot je bil, čeprav lahko okrepimo sedaj financiranje strani držav članic, tako da v osnovi, če se ohranja ta proračun, kmetje ne bi smeli imeti manj sredstev. Seveda pa je ohranjanje poseljenosti podeželja nekaj, kar mora predstavljati ključno nalogo za podeželje. Tu imamo določene probleme, kar zadeva prioritete teh uh, skladov. Namreč eh, ta sredstva niso vedno najbolje razporejena. Pogosto velik del teh sredstev pride do tistih upravičencev, ki to potrebujejo za posodobitev svojih obstoječih gospodarstv. To je treba početi jasno, ampak mislim, da moramo v večji meri dati prioriteto tistemu, kar dejansko zagotavlja ohranjanje prebivalstva na podeželju, kjerkoli to podeželje že je in eh, gorata območja so ključnega pomena. Ne moremo si privoščiti, da tam kmetijstvo izgine, to potrebuje podporo in s tem je treba nadaljevati. Kmetje na goratih območjih so bili deležni podpore dos, v dosedanje SKP in jo bodo tudi v prihodnje. Kar pa zadeva podporo lokalnega razvoja, menim, da je tu veliko prostora, eh, ki ga je potrebno zapolniti v smislu podpore lokalnemu sodelovanju med eh, kmeti in lokalno predelovalno industrijo. Mislim, da bomo veliko dosegli če bomo podpirali kmete, ki proizvajajo na določen način, na ekološki način, to so lahko ekološke kmetije ali eh, določene posebni pogoji živinoreje in potem lokalni predelovalci, ki eh, kupujejo to sorovino od kmetov. To mislim, da je nekaj, kar lahko ima zelo pomembne pozitivne učinke. Spraš Schmidt-Bauer, dopolnjeno vprašanje. Kako vidite predloge gospe von der Leyen, kar zdaj je pod nebje, kako to uveljaviti v okviru SKP, sploh glede na eh, masovne, masovno krčenje sredstva v okviru večetnega finančnega okvira. Ali se vam zdi, da lahko storimo več za podnebje z manj sredstvi? In konec koncev to, kar mi potrebujemo, je močnega partnerja mm, ob naši strani v prihodnih eh, letih. Sama preprosto rabim občutek, da ste vi kot kandidat za komisarja, kot morda naš komisar, eh, da ste pripravljeni boriti se za nas in v nujnem primeru morda tudi proti vašim kolegom in kolegicam, ampak predvsem v smislu evropskega kmetijstva, ki bo sposobno preživeti v prihodnosti. Gospod Vačehovski. Hvala, gospa Šmitbauer. Ja. Yeah. Vsekakor izjavljam, da sem pripravljen boriti se in eh, se zoprstaviti eh, ostalim kolegom v komisiji in eh, komorkoli pač, ki bi želel evropskemu kmetu škoditi, ki bo govoril o tem, da ne potrebujejo denarja, da jim lahko damo manj sredstev. Tu lahko računate name. Menim, da skupna kmetijska politika, evropsko kmetijstvo potrebujejo veliko podporo, razmere so zelo težke za kmete. Kmete je treba varovati, ščititi. Nisem slučajno začel zadnji krat z številkami, da dnevno izgine tisoč eh, kmetij. In to je proces, ki ga je potrebno ustaviti. In v razpravi, ki zadeva prihodni proračun, prihodno SKP, bom vsekakor argumentiral, da evropske kmetje potrebujejo več, potrebujejo večjo podporo in več pomoči. Hvala lepa, kolega Olekas. Thank you. Ačiū, ačiū pas gerbimas paskirtas komisarė, ačiū už jūsų atsakymus. Uh, ma... Hvala lepa, gospod kandidat, za odgovore. Danes smo slišali bolj konkretne odgovore na vprašanja kot pa zadnjič. To me veseli. Omenili ste kmetijstvo, pa tudi razvoj podeželja. Čestitke za to, kajti življenje na podeželju pomeni tudi določen življenjski slog ima vprašanje glede specifičnih ukrepov, ki bi jih sprejeli vi, zato da bi okrepili tudi kreditev sodelovanja in pa infrastrukture na podeželju, naprimer krožno gospodarstvo, biogospodarstvo in pa konvergenca. Vse to me zanima in prosim za čim bolj specifične odgovore o konvergenci, kajti govorili ste o notranji konvergenci, torej približevanju in tudi danes ste to menili. Razlike med državami so predvsej velike. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi bila plačila vsaj poprečna ali se bo to zgodilo v vašem mandatu? Gospod Vačehovski, dve minuti. Ja, storili bomo vse, kar le lahko, da. Lahko izravnamo raven plačil in to čim prej. To sem že omenjal. To seveda ni nek, neka stvar eh, enega samega komisarja. To je stvar politične razprave na to temo, ki jo moramo upraviti, ampak vsekako razumemo, da neenakost med državami članicami ne bi smela trajati še naprej. Leta 2004 je prišlo do širitve EU. 15 let je zdaj menilo od širitve. Ko bo uveljavljena nova SKP, bo menilo že 17 let od širitve in ne moramo več imeti takšne delitve na staro in novo Evropo. In čim prej moramo ta problem razrešiti z uporabo rešitev, ki ne bodo škodile kmetom, ki so v Evropsko unijo stopili prej. Tu moramo poiskati pravično rešitev in mislim, da smo na pravi poti. Kar pa zadeva razvoj podeželja, to, o čemer je gospod Olekas spregovoril, to je problematika, o kateri še nisem spregovoril, ampak je potrebno. In sicer gre za pomoč podeželju. S skladom za razvoj podeželja in tudi s kohezijskimi sredstvi. Kajti nekako se je sedaj prijelo, da je za podeželje le sklad za razvoj podeželja, kohezija pa je vsa za mesta. Malo kohezijskih sredstev prihaja na podeželje in to treba spremeniti. To, kar zadeva SKP, mora biti izredno omejeno na kmetijstvo. Izboljšanje pogojev življenja na podeželju, tu mislim pa, da moramo več storiti v, tudi v okviru kohezijske politike in to je nekaj, kar bomo vsekakor zagovarjali znotraj komisije. Gospod Oleka, dopolnjeno vprašanje. Ja, hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Hvala lepa za vaš odgovor. Sedaj mislim, da se približujemo skupnemu stališču. No, ampak eh, živeli smo še po časih Sovjetske zveze in vsi se spomnimo enakih šal, enakih anegdot. Komunisti so nam vedno obljubljali svet, svetlo prihodnost. Eh, v svojem mandatu in pa v prihodnosti upam, da bi se čim bolj potrudili za to, da bi izenačili ta plačila. Ali se lahko zavežete k temu, da boste to dosegli v svojem mandatu?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 Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Ugotavljam, da ste tokrat res odgovarjali na bolj konkreten način in tudi bolj zavezujoč. To je to, kar potrebujemo. SKP je namreč zelo pomembna tema za eh, državljane. In če izhajamo iz predpostavke, da je politična prihodnost Evropske unije in prihodnost eh, kmetijstva, Eh, zadeva, pri kateri je treba upoštevati razpoložljivost virov, podnebne spremembe in vse ostalo in da je treba ob upoštevanju vsega tega zagotoviti prihodke kmetom, tako da bodo lahko nadaljevali se svojo dejavnostjo, bi želel vprašati, kako menite, da lahko uporabimo to reformo za to, da bomo šli v to smer in še konkretneje, kako vidite vi ekološke. Eh, sisteme, kako nameravate to udejaniti. Namreč govori se o določenih odstotkih v reformi, ampak prav vsebinsko me zanima vaše mnenje. Hvala. Gospod Vačevski, dve minuti. Hvala lepa. Hvala. To, kar je dejala gospa von der Leyen, je potrebno razviti vizijo razvoja podeželja, ker je potrebno tudi opredeliti, kje je mesto kmetijstvu na podeželju, koliko kmetijstva, kakšna kmetijska gospodarstva, kakšno je mesto malih kmetijskih gospodarstv in vse to bo potrebno opredeliti skupaj, skupaj s parlamentom, skupaj s kmeti, z organizacijami eh, kmetov, z organizacijami kmetov, prebivalci na podeželju. To je dolga razprava, ki jo bom sprožil in ki jo bom skušal sfinalizirati v teku mojega mandata, torej kar zadeva to vizijo kmetijstva. No, kar pa zadeva ekološke instrumente, lahko povem toliko, da je struktura vključevanja kmetijstva v Evropski zeleni dogovor, predstavlja nekaj dokaj normalnega. Kmetje, ki se odločajo za ekoprograme, kmetje, ki ohranjajo krajino, kmetje, ki prispevajo k ohranjanju okolja, seveda imajo, dajo svoj prispevek in tudi okoljsko-kmetijski programi, ki jih izvajo kmetje prostovoljno, vse to je prava pot do doseganja teh ciljev, pred katerimi Evropa danes stoji. Seveda je naš namen, naša ključna naloga pridelava zdrave hrane. Priložnost za evropsko kmetijstvo je ne količina hrane, čeprav ta količina mora biti takšna, da 500 milijonom evropejcev zagotovimo zanesljivo oskrbo s hrano, ampak predvsem zdrava hrana, kakovostna hrana, mislim, da predstavlja ključno nalogo evropskega kmetijstva. Kolega Čološ, dopolnilno vprašanje. Domnule komisar, eh, da sem nad in kontinuira česti ideji. Uh, eh, ja, če nadaljujemo iz uh, te ideje, se mi zdi zelo zanimivo tudi, kar ste povedali glede ukrepov uh, za preprečevanje prilaščanja zemljišč. In zanima me, ali nameravate uvesti tudi razsežnost, ki bo vezana na dediščino kmetijskih površin in ne samo njihovo tržno vrednost. Eh, res je, da ta zemljišča kotirajo, da se z njimi trguje, hkrati pa so zelo pomembna tudi za um, lokalni razvoj, za mlade in tako naprej. Zanima me, ali imate kakšen predlog glede tega in zato me zanima, ali uvajate kakšno povezavo med eh, kmetijskimi zemljišči, med uh, ohranjanjem naseljevanja mladih. Eh, in tako naprej. Mislim, da je zelo pomembno, da v Evropski uniji upoštevamo ne le tržno vrednost teh zemljišč, ampak tudi njihovo vrednost v smislu dediščine. E, ja, nedvomno. Gospod Čološ ima absolutno prav. Zemljišča so pomembno državno, narodno premoženje in evropsko premoženje. To ni predmet trgovanja na trgu, tako kot kateri, katero koli drugo blago. Tako da vsekakor podpiram to vrstno razmišljanje. In to, kar pravite, je v bistvu neke vrste inspiracija za me, da storimo nekaj v smislu pregleda ali celo poročila o dostopnosti zemljišč v Evropski uniji. Sploh če se navežem na to, kar sem eh, povedal v odgovoru na vprašanje gospoda Kužmjuga. Kužmjuga, se pravi, predpisi, nacionalni predpisi glede lastništva, dostop do zemljišč. V mislih imate nedvomno tudi državna zemljišča, kajti veliko takšnih primerov imamo v nekdanjih vzhodnoevropskih državah. In tu mislim, da vsekakor velja zadeve preanalizirati in skupaj premisliti o tem, kako okrepiti dostopnost zemljišč za kmete. Gospa Morkar. Hvala, gospod predsedujoči. Poštovani gospod komisar, eh, kandidat za komisarja Vojčehovski. Javna razprava v Nemčiji se predvsem vrti okrog trajnosti in eh, varstva okolja. Vedno znova se v tem kontekstu govori o prehodu na 100-odstotno ekološko pridelavo. Kaj menite o tem? Ali si lahko na dolgi rok privoščimo razmišljanje, da so dobri kmetje, biokmetje, slabi kmetje, pa tradicionalni, ali nismo konec koncev vsi v istem čovnu, vsi kmetje, vsi potrošniki. Verjetno bi bilo potrebno graditi mostove na mesto, da kopljemo nove jarke. Ali integrirana pridelava morda ni bolj trajnostna kot uh, običajna. Gospod Vojčehovski, hvala za to vprašanje. Ja, kot sem dejal, ekološke kmetije so pomemben inštrument, njihov razvoj je pomemben inštrument za doseganje ciljev, ki se jih zastavlja SKP na področju kmetijstva in podnebja. Mislim, da se kar strinjamo v EU, da je potrebno še naprej razvijati ekološko pridelavo. Imamo tudi novo uredbo, ki bo kmalo stopila v veljavo, kar zadeva ekološko kmetovanje. To je področje, ki se razvija v EU. 12,5 milijona hektarov že obdelujemo ekološko, želimo si jih še več, ampak mislim, da to ni vprašanje nekega konflikta med eh, ekološkim in tradicionalnim kmetovanjem. Mislim, da imamo dovolj možnosti za ohranjanje obeh modelov. Seveda so potrošniki, ki želijo hrano visoke kakovosti in to možnost je treba ponujati. Ekološko kmetijstvo te potrebe izpolnjuje, ni pa to ukrepanje proti kmetijstvu, ki ni ekološko in eh, ne napovedujem nobenih eh, rešitev, ki bi vodile v to, da bi kmete silili v ekološko kmetovanje. Tradicionalna kmetijska gospodarstva, ki so včasih tudi intenzivna, so ključnega pomena za zagotavljanje zanesljive oskrbe s hrano v Evropi. Tako da to vse skupaj je treba na nek način harmonizirati. Obe obliki kmetijstva morata sobivati. E, ekološko kmetijstvo je potrebno pa razvijati naprej, e, tudi z vidika okoljskih in podnebnih ciljev. Hvala. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje, gospod Motor. Hvala lepa. Gospod e, kandidat za komisarja, v svojih pisnih odgovorih in tudi danes ste dejali, da se zauzemate za Evropski akcijski načrt za spodbujanje ekološkega kmetijstva. Kaj konkretno naj bi bilo v to vključeno? Ali boste imeli tudi potrošnika in trg v mislih? Se pravi, eno je govoriti, drugo pa je potem dosledno ukrepati. Hvala, gospod Vačehovski. Ena minuta. Ja, točno tako mora izgledati ta načrt, kot ste dejali. Ta načrt mora zajemati ne le to, kar naj se odvija na kmetijah samih, to konec koncev z vidika predpisov, ki so obvezni in ki bodo obvezni v prihodnosti že imamo, ampak gre tudi za vprašanje promocije ekološke hrane, gre tudi za vprašanje verodostojnosti celotnega sistema, tako z vidika kontrol, s katerimi sem se ukvarjal eh, in kjer smo ugotovili, da sistem certificiranja ne zagotavlja vedno 100-odstotno zanesljivost, ampak eh, mislim, da moramo v tem načrtu predvsem vsega, poskrbiti za to, da bodo potrošniki imeli dostop do hrane, ki se proizvaja na ekološki način in da bodo prepričani, da je to res takšen proizvod in da res izpolnjuje njihova pričakovanja. Hvala. Gospa Pičerno. Gospod predsednik, gentile komisar. Gospod predsednik, spoštovani kandidat za komisarja. Že na prejšnjem zasliženju in tudi danes ste govorili o združitvi zelenega dogovora in o okoljski trajnosti. Eh, dobro veste, da so to občutljive teme, občutljive tako za kmete kot tudi za potrošnike. In zato sprašujem, če lahko konkretno navedete, če je možno, kako nameravate cilje na tem področju doseči. Poleg tega vas prosim tudi za pojasnilo, namreč med vašimi pisnimi odgovori ste navedli fleksibilnost in subsidijarnost, ki bi bili omogočeni državam članicam kot oblika primirna oblika pomoči za boj proti podnebnih spremembah. In sama menim, da bi to morali še dodatno pojasniti. Ali ne, niste mnenja, da bi eh, to vašo trditev lahko razumeli kot nekaj nasprotnega temu, kar ste vi že izjavili in kar je tudi um, eh, novo izvoljena predsednica komisije povedala v zvezi s pomenom boja proti podnebnim spremembam. Dziękuję bardzo. E, hvala lepa, gospod poslanka, za to vprašanje. Glede, to, kar imamo zdaj v okviru predloga SKP, je nekaj no, ofenziven eh, pristop. Ogromno obveznosti za kmete, ogromno možnih ukrepov, ki lahko izboljšajo to SKP, ki lahko izboljšajo to SKP, v kontekstu varstva okolja in podnebja. In tu ne bi tvegal tega, da vključujemo še kaj novega, kaj te kmete zelo skrbi, da se bodo znašli v težki situaciji, da bodo prisiljeni ukrepati na način, ki bo povzročal stroške in ki jim bodo oduzeli konkurenčnost nisem slučajno kot prvo točko danes omenil konkurenčnost kmetov. Tako da menim, da je ta zeleni ustroj, ki ga sedaj predlagamo, uravnotežen in da to lahko kmetijstvu omogoča, da aktivno sodeluje v eh, tem novem zelenem dogovoru in eh, obenem ne škodi kmetijstvu v eh, svojem eh, bistvu, kajti Evropski zeleni dogovor, Green Deal, je koncepcija zelenega razvoja. In eh, mislim, da moramo ta sredstva uporabiti na način, da ko se borimo za prispevek kmetijstva pri varstvo okolja in podnebja, da ob tem ne uničimo kmetijstva. Seveda je dobro kmetijstvo predpogoj za varstvo okolja in eh, podnebja. Če bomo začeli izgubljati kmetijstvo, potem eh, bomo izgubili to bitko za okolje in podnebje. Močno kmetijstvo je ključni element varstva okolja in eh, podnebja. Šele potem drugi korak so vsi tisti ukrepi, ki lahko še okrepijo prispevek kmetijstva na področju okolja in podnebja. Gospa Pičerno, dopolnilno vprašanje. Tuttavia, insomma, credo non chiarisca il punto. Per... No, vseeno pa mislim, da niste pojasnili tega, kar sem vprašala. In zato se bom vrnila k temu vprašanju. Torej, ali ne menite, da bi to dodatno pojasnilo glede fleksibilnosti, ki jo bojo imele na voljo države članice, torej, ali ne menite, da bi to lahko še bolj vodilo v tisti proces, eh, ki ga se mu želimo izogniti v zvezi z ozelenitvijo skupne kmetijske politike. To sem vas želela vprašati. Hvala. Gospod Vočehovski, ja, hvala lepa. Ja, to so utemeljene, utemeljeni strahovi, ki jih razumem in se tudi strinjam z njimi, da ne bi šli predaleč v smeri renacionalizacije. Ni mm, sicer osnove za razmišljanje, da SKP, kot eh, jo je predlagal komisar Hogan, že neke vrste renacionalizacije SKP, ampak treba razmisliti o tem, ali ti cilji brez jasnih eh, ukrepov na evropski ravni, brez kazalnikov, o katerih je govoril gospod De Castro, dejansko lahko privedejo do željenih ciljev. Kaj se treba je ponoviti? Tu v tej fazi nas čaka razprava med komisijo, parlamentom in svetom in te pomisleke in strahove mislim, da treba upoštevati, se z njimi strinjam in to bo treba razčistiti v nadaljevanju razprave. Hvala lepa. In še zadnji. Kolega Večik. Eh, rad bi se lotil vprašanja, ki se ga do sedaj še nismo dotaknili in sicer gozdarstvo. Imamo direktive, ki podpirajo habitat in eh, upravljanje za gozdove, nimamo pa neke skupne politike. In v primeru Polske se je izkazalo, kako zelo pomembna bi bila zakonodaja na tem področju in predvsem zaradi kršitev. Torej, v zvezi z Green Dealom sprašujem, ali menite, da eh, je Green Deal povezan tudi z zagotavljanjem ohranjanja biološke raznovrstnosti in kako nameravate to zagotoviti ter preprečevati nespoštovanje predpisov na tem področju. Gospod Vojčehovski, dve minuti. Hvala lepa. Ja, seveda, gozdarstvo delno tudi sodi v pristojnost komisarja za kmetijstvo. SKP je do te točke podpirala evropske gozdove, evropsko gozdarstvo, več kot 8 milijard evrov je šlo za gozdarstvo v okviru sedanje perspektive, več kot pol milijarde evrov za znanstvene raziskave na področju gozdarstva evropske gozdove moramo hraniti. Ohraniti jih imamo jih 182 milijonov hektarjev in mislim, da morajo predstavljati sestavni del SKP, da se torej ohranjajo gozdovi v Evropi. Imamo več različnih sistemov, morda je problem tudi v tem, da je situacija resnično zelo raznolika. Imamo države, kjer imamo zelo močno lesno industrijo, gozdarsko industrijo, uh, ravno dobijo veži na polskem, imamo zelo dober sistem gospodarjenja z gozdovi, ki ga izvaja državni gozdovi. Mislim pa, da moramo preprosto nadaljevati z mm, strategijo za gozdove, ki je bila sprejeta leta 2013. Vem, da bo računsko sodišče zdaj, zdaj opravilo pregled uveljavljanja te strategije in verjetno bodo zelo zanimivi zaključki tega procesa. Ampak nič posebnega se ne spreminja. Skrbeli smo za evropske gozdove in še naprej bomo skrbeli za evropske gozdove, kajti to je pomembno bogatstvo, ki ga moramo ohranjati. Kolega Večik, dopolnilno vprašanje. Um, Hvala lepa. Dve večji krizi so sta sedaj pred nami in sicer kriza na področju biološke raznovrstnosti in um, kmetijstva. In zato, ko govorimo o trajnostnem upravljanju z gozdovi, ali je mesto za to tudi v skupni kmetijski politiki? Tak, jaz očevišče. Gospod Vačehovski, ena minuta, ja, seveda podpora gozdovom mora biti uravnotežena in to teče v okviru strategije. Mislim, da moramo opraviti oceno dosedanjega izvajanja strategije, ki se je začela izvajati leta 2013 in v odvisnosti od ugotovitev je potem potrebno načrtovati ukrepe za v prihodnost, za v prihodnje. Mislim, da politika na področju gozdov ne zahteva nekih eh, radikalnih sprememb, razen morda tega, da imamo vedno več gozdnih požarov. To je posteljica tudi podnebnih sprememb in to je še en argument za podporo ukrepov za varstvo podnebja, kajti žrtve tega so tudi evropski gozdovi in eh, gozdni požari so vsega resen problem v številnih državah in to vsekakor je razlog za izvajanje takšne politike, ki bo pomagala pri varstvu okolja in podnebja. Ja, spoštovane kolegice in kolegi, gospod Vojčehovski, najlepša hvala za vaše sodelovanje, hvala lepa tudi vsem 13 zastavljavcem vprašanj in tudi vam, predvsem gospod Vojčehovski, hvala lepa za to, da ste bistveno bolj konkretno odgovorili na številna naše vprašanja kot eh, prejšnji teden. Zdaj pa vas vabim, da podate svoj zaključni prispevek, ki naj ne bo daljši od eh, pet minut. Ob 13. pa bomo imeli sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati, da opravimo oceno današnjega zaslišanja. Koordinatorji bodo takrat predložili svojo oceno, ali je kandidat za komisarja primeren za članstvo v kolegiju komisije in tudi za upravljanja nalog v okviru portfelja, ki mu je bil dodeljen. Gospod Pačehovski, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje, hvala lepa za to razpravo, za razpravo, ki smo imeli pred tednom dni in tudi za to razpravo danes. Hvala tudi za to možnost, da se mm, ponovno snidimo pred tednom tednom dni sem od vas dobil jasen in pravilen signal, da od prihodnega komisarja pričakujete ne le pripravljenost na dialog, ne le besede, ampak predvsem odločna dejanja. Pričakujete podporo, pričakujete tudi zaščito evropskih kmetov. Želim povedati, da sem pripravljen ukrepati na ta način. Vprašanje je, podeželja, kmetijstva so mi zelo pomembne teme. Če koga skrbi, da ker nisem kmet, je to lahko šipka točka moje kandidature, lahko povem, da sem odraščal na podeželju, na kmetiji mojih staršev, vem, kaj pomeni težko delo na kmetiji, dolga leta sem sodeloval pri tem in eh, na ta način človek lažje razume kakšno je delo kmeta. Na ta način je človek tudi bolj občutljiv do kmetijskih zadev. In eh, resnično želim delati v prid evropskim eh, kmetom v vseh eh, evropskih državah, na velikih kmetijah, na malih, v velikih državah, v malih državah. Vsega se ne morem dotakniti tekom enega takšnega zaslišanja, eh, na, vsa, na vse odgovore, na vse vprašanje ne moremo odgovoriti brez poglobljenih informacij, ki jih človek dobi šele, ko je član komisije, ampak eh, tu želim jasno povedati, da se bom zauzemal za evropske kmete, kajti znašli so se v resnično težkih razmerah. V tem parlamentu sem 12 let v sodelovanju s številnimi vami obravnaval problematiko kmetijstva širom Evrope. Torej ta moja osebna senzibilnost do kmetijstva, ki jo prinašam od doma, z domače kmetije, je nekaj, kar se je okrepilo za znanjem o tem, kako deluje kmetijstvo v celotni Evropi. Pripravljen sem ukrepati v prid evropskega kmetijstva, na podlagi tudi vseh dosedanjih izkušenj, ki sem jih pridobil v sodelovanju z vami. Želim ukrepati v prid kmetijstva in podeželja, v prid eh, kmetov in vseh naših državljanov. Hvala lepa. Ähm, Najlepša hvala, s tem je seja tudi zaključena, kot rečeno, ob 13. sledi zasedanje koordinatorjev.